visoke predstavnice glede dejstev, grozodejstev na severu Nigerije. Izvolite, gospa Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nasilje Boko Harama na severo-vzhodu Nigerije postaja vsak dan bolj skrajno in bolj ogroža regijo. Želim se vam zahvaliti, da danes lahko pravimo to razpravo. Ključno je, da govorimo tudi o teh grožnjah, tako kot je pomembno, da govorimo o grožnjah nam. Prav tako je pomembno, da govorimo o terorističnih grožnjah drugim delom sveta. To je tudi del naše komunikacijske strategije. Samo v zadnjih nekaj mesecih je bilo pobitih na stotine civilistov, ugrabljenih, razseljenih. Napad na obmejno mesto Bagala je samo zadnji napad v vrsti napadov in bombardiran. In vse to kaže, da je grožnja regionalne narave. Cilj je širiti teror in pridobiti ozemeljski nadzor. Gre za pobijanje muslimanov, kristijanov, verskih voditeljev, učiteljev, študentov, kmetovalcev, vaščanov, žensk, otrok, ampak naj povdarim še zlasti napad na kristjane in na dekleta, še zlasti deklice, ki hodijo v šolo, ki predstavljajo močan simbol sprememb. Številke so zastrašujoče. 13 tisoč pobitih od leta 2009. Več kot polovica v letu 2014, 1,5 milijona notranje razseljenih oseb je v Nigeriji, 155 tisoč beguncov v Nigeriju, 35 v Kamerunu in 11 tisoč v Čadu. To predstavlja veliko breme za lokalne skupnosti in ustvarja nadaljne konflikte. Tudi razpad pravnega reda onemogoča izvedbo volitev. EU se zauzema za to, da se angažira in podpre te države in namerava to narediti še bolj v boju proti Boko Haramu. Vprašanje pa je, kaj eh, narediti, kaj narediti kratkoročno in kaj narediti dolgoročno. In karkoli bomo naredili, in to podarjam, moramo storiti v tesnem sodelovanju s prizadetimi državami. Kratkoročno mora mo zagotoviti učinkovit humanitarni in vojaški odziv na krize. Države te regije so ustvarile mednarodno silo, vendar pa vse, vsi akteri še niso bili mobili, eh, mobilizirani. EU je pripravljena pomagati pri koordinaciji. 10 milijonov evrov je namenjenih za eh, namene boja proti terorizmu. Prav tako eh, zagotavljamo tisto, Eh, humanitarno pomoč, ki jo lahko za begunce in za razseljene osebe. Srednjeročno gledano pa je bistvenega pomena, da ima ljudje perspektivo razvoja, eh, perspektivo dela in da eh, dobijo take vlade, ki jih bodo lahko ščitile in zagotavljale zadovoljevanje njihovih potreb. In ta boj moramo dobiti, sicer bodo vsi naši napori za manj, tudi na varnostni ravni. Eh, pravila eh, angažmaja morajo eh, varnostne sile spoštovati. To so sporočila iz zadnjega ministerskega dialoga z Nigerijo novembra. Takrat smo Nigerijo pozvali naj Eh, eh, pospeši potrebne ukrepe tako, da bodo Evropska unija in države članice lahko eh, bolj učinkovito sodelovali z lokalnimi akterji. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, najprej za minuto in pol, ALS, e Davo Štir. Gospod predsednik visoka predstavnice, vsa pozornost eh, na, naše in svetovne javnosti je bila usmerjena v Pariz, ampak Boko Haram je eh, zravnal za zemljo mesto Baga v Nigerijo. Zato bi žel, eh, želel eh, citirati Načkofa, eh, ki pravi, vidim pozitivni odgovor francoske vlade na poboj njihovih državljanov. Potrebno je tak duh širiti ne samo, ko gre za napade v Evropi, ampak tudi, ko se take napade dogajajo v Nigeriji, Nigru, Kamerunu in drugih revnih državah. Mobilizirati moramo mednarodna sredstva, da se soočimo z tistimi, ki so povzročili toliko bolečine mnogim družinam. Kolegice in kolegi, moramo se eh, bolj eh, odločno odzvati, ko se kaj zgodi na našem kontinentu kontinentu. Lahko smo ponosni na izraze solidarnosti cele Evrope za žrtvami v Parizu, ampak naše vrednote so univerzalne in zato moramo aktivno solidarnost pokazati tudi žrtvam islamskega regalizma eh, v Nigeriji. 2400 eh, ljudi je umrlo pod njihovo roko v mestu Bago ta napad na Bago je napad tudi na naše vrednote. Eh, Boko Haram eh, vzpostavlja kalifat eh, na severu Nigerije, podobno kot se dogaja v drugih državah. In še nekaj. Našo razvojno sodelovanje moramo prilagoditi novim prioritetam borba proti radikalizmu in terorizmu. Ne smemo pozabiti, da Boko Harom napreduje tudi zaradi šibkih institucij nigerijske države in zaradi korupcije. Bor proti korupciji in pomoč institucijam sta zato ključna cilja, če želimo pomagati eh, tej državi v boju proti Boko Haram. Hvala lepa za socialdemokrate Nomad Noise. Ja, dank, Najlepša hvala, eh, gospod predsednik, eh, gospa podpredsednica komisije. Žrtve napada v Franciji so Eh, čisto upravičeno eh, sprožile zelo širok odziv. In sedaj eh, imamo moto že svi eh, čali. Lahko bi rekli tudi We are Nigerians, to bi bil tudi dober moto. Tako bi tudi izrazili svojo solidarnost do ž, eh, teh žrtev, ki si tako solidarnost tudi zaslužijo. Eh, brez eh, moči v bistvu ostajamo proti terorističnim dejavnostim v eh, podsaharski Afriki, v Nigeriju, v Čadu, v Mauritaniji, v Somaliji. In mislim, da, polit, da se moramo obrniti tudi na politične elite, zlasti v Nigeriji. Te elite moramo pozvati k ukrepanju. Varnostne sile so se zgradile tudi s pomočjo, se zunajo pomočjo, ampak varnostne sile žal eh, veliko krat delujejo brez vsake demokratične legitimnosti in brez vsakega nadzora. In eh, moramo si pogledati, kakšne, eh, kakšne so korenine eh, Boko Harama, eh, kako nastajajo take skupine, moramo razumeti tudi delovanje korupcije, moramo vedeti, kako se boriti proti korupciji, zlasti v Nigeriji. Je 80 milijonov evrov izginilo samo v nekaj letih in vendar ta denar ta država potrebuje za to, da bi lahko zdrževala dostojne pogoje za svoje državljane. Imamo določene voditelje, ki se obnašajo kot poslovneži. Potem imamo tudi koruptivne eh, vojake. Sodelovati moramo s nevladnimi organizacijami. Tem eh, moramo nuditi več pomoči. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR, gospod Belden, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ob koncu tega tedna je, se je Ignacio Kajgama nač Kofjoša pritoževal nad eh, ignoranco Zahoda eh, do nevarnosti, ki jo predstavlja Boko Haram. Načkov je vprašal, kje je sedaj solidarnost do Nigerije, ki tako trpi zaradi eh, islamskega nasilja. V ponedeljek je nigerijski minister za obrambo rekel, da njegova eh, vojska izgublja vojno proti Boko Haramu in da bi samo mednarodna koalicija lahko prinesla rešitev. Eh, Čad in Kamerun, sosedi, se ne želita na terenu umešavati. Visoka predstavnica, govorili ste o vojaškem in humanitarnem odzivu na to krizo, ampak mene skrbi, ta regija se lahko destabilizira in upam, da bomo eh, lahko zagotovili odločen odzor, odziv eh, Evropske unije, kajti trenutno stvari ne kažejo dobro. Kajti eh, omenjena je bila tudi povezava med nigerijsko vojsko in Boko Haramom. Hvala lepa. Hvala lepa. Ta, to grozno nasilje se dogaja oziroma se je dogajalo v istem času približno, ko so eh, umorili eh, uslužbence Charlie Hebdo. Tu je prisotna napačna dogma nasilnega eh, islamizma, zato moramo zagotoviti večjo odzivnost, ampak tu ne gre samo za svobodo do izražanja, tu gre za deklice v Nigeriji, eh, za njihovo izobraževanje, kajti te deklice so prva tarča Boko Harama. Prisiliti ljudi, da sprejmejo tvojo ideologijo s takim nasiljem, je najjasnejši znak šibkosti. Leta 2011 sem bila opazovalka v predsedniških volitvah v Nigeriji. Takrat so tam delali prostovoljci, mladine in ti so bili ubiti v napadih Boko Harara. In In ti napadi, ti napadi so v bistvu bili napadi na sinove in hčire Nigerije. Danes pa uporabljajo otroke kot eh, samomorilce. Eh, in to so nove oblike napadov in mi jih eh, obtožujemo in tudi izražamo svoje sožalje družinam Eh, žrtov. Zavedamo se globalne narave eh, džihada in zavedamo se tega, da eh, so žrtve lahko na vseh koncih sveta. V Nigeriji pa je eh, učinek terorizma bolj pravilo kot izjema in mi moramo biti aktivni in končati te, eh, eh, te brutalnosti in eliminirati ISIS, Boko Haram in podobne skupine. Hvala lepa za levo Metkav, za, eh, Metkav za minuto in pol. Uh, Grozen teden je bil v Nigeriji. Smrtne žrtve so zelo številne in e, ogromno je tudi tistih, ki so ostali brez svojih. Te grozovitosti, ki jih e, izvaja Boko Haram, so vsega obsojanja vredne in so v bistvu nekaj, kar si je težko predstavljati. Več kot 2000 ljudi so pobili v nekaj dnih in vla in vladne varnostne sile enostavno niso bile dovolj močne, da bi posredovale. Rečeno je že bilo, da eh, je za to odgovorna tudi nigerijska država, da je odgovorna tudi za poslabšanje situacije na področju zlorabe človekovih pravic. In vsaj 950 eh, članov Boko Harama je eh, umrlo. Tudi v v eh, zaporih Nigerije. Vendar pa nič ne opravičuje delovanja Boko Harama. Nič ne opravičuje tega, da nekdo priveže bombo na otroka in ga potem eksplodira. Kajti eh, tega eh, ne pozna nihče. In moramo pokazati isto ogorčenost in moramo se soočiti tudi s posledicami teh eh, grozot, kot če bi se dogajale kje druge. In v tem tednu, ko eh, branimo čisto upravičeno svobodo govora, v tem tednu moramo tudi rekli, reči, da imajo mednarodne organizacije moralno dožnost, da posredujejo tudi v eh, Nigeriji. Kajti samo E, če bomo vlade prisilili, da bodo pozitivno e, prispevale k stabilnosti v regiji. Hvala lepa. Ali ste pripravljeni e, odgovoriti na modri karton gospoda Čimbaskega? Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega, spoštovani kolega, ali ne menite, da so te grozovitosti v Nigeriji posledica neuspešnega delovanja nigerijske vlade. Nekaj se je zgodilo z vašim mikrofonom, kajti eh, spet je prišlo do tehničnih težav pri prevodu. Bomo še en, kateri angliški kanal ni delal? So Rečite nekaj, da bomo preverili, če deluje tolmačenje. Bom poskusil v bolgarščini. Še vedno ni angliškega. Zakaj? Could I ask you to say something again? Proba, jedno, dve, tri, proba. Sedaj pa lahko ponovno začnete, prosim, lepo. Ok, now, Thank start you. again. Še enkrat začnite, prosim. Ali me slišite sedaj? Torej, neuspešno delovanje nigerijske vlade je glavni razlog za grozote islamskega terorizma v tej državi. Ali ne menite, da mednarodna podjetja, ki kujejo ogromne dobičke, eh, eh, tudi nosijo svoj del krivde? Eh, ali ne mislite, da lahko samo vojaška sila reši problem Boko Harama? ali ne mislite, da bi morali pomagati na enak način, kot eh, pomagamo žrtvam terorja v Evropi? Ja, sosem eh, eh, se strinjam, kar ste rekli. Samo vojaška rešitev ne bo zadostna. Seveda potrebujemo tudi varnostni odziv, vendar pa sem prepričal, ja, mednarodne družbe imajo svojo odgovornost, vendar pa ima eh, glavni del odgovornosti eh, nigerijska eh, vlada. Enako se moramo odzvati v primeru nigerijskih žrtev kot v primeru žrtev v Evropi. In v tem parlamentu moramo tudi narediti svoje, da se te grozote ne bodo več ponavljale in da ne bodo neopažene. Kaj ti eh, naše eh, države si težko predstavljajo, da se je to zgodilo samo pred enim tednom? Hvala lepa. Najmanj, kar lahko ta teden naredimo, ko obžalujemo žrtve eh, krvavih eh, napadov, E, uslužbencev satiričnega časopisa v Franciji. Torej, najmanj, kar naredimo, je, da o tem govorimo na plenarnem zasedanju. E, pridržujem se tistim, ki e, obžalujejo pomankanje e, mednarodne pozornosti, dejstvo, da je bilo celo mesto zravnano z, e, z zemljo v Nigeriji. Minimalno, kar lahko naredimo, je, da eh, zahtevamo neodvisno mednarodno preiskavo o tem, kaj se je zgodilo, kaj ti številke, eh, ki jih slišimo, se med seboj eh, zelo razlegujejo. Ampak slišimo, da je več kot 2000 ljudi izgubilo življenje v teh napadih ampak eh, nigerijska eh, vojska je pobegnila, ko je prišlo do napadov. Vendar pa moramo vseeno Nigeriji pomagati pri boju proti terorizmu. To lahko naredimo tudi tako, da pomagamo ECOWAS, to je eh, organizacija zahodnoafriških držav. Ta organizacija je povedala, da je pripravljena sodelovati z vlado Nigerije in na ta način bi mogoče lahko preprečili te vrste eh, terorističnih napadov. Naj povem, še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo z deklicami Čilpopa. Torej, tako, ko rečemo že svi čali, lahko rečemo uh, we are the Chico girls. Hvala lepa, sedaj pa k posameznim govornikom. Najprej Santiago Fisas Esera. Hvala lepa. Um, Zelo malo medijske pozornosti je bilo eh, eh, posvečeno na. Se opravičujem, vi imate besedo, lahko še enkrat začnem. Dobro. Eh, pred, predvsej medijske pozornosti je bilo namenjeno umorom v Parizu. V istem času pa je prišlo do drugega brutalnega napada s strani eh, Boko Harama. Boko Haram je s tem hotel pokazati, da je zahodno izobraževanje prepovedano. In predlagam, eh, sliši se, da so ubili več kot 2000 ljudi v tej zadnji teroristični kampanji. 1,5 milijona ljudi pa je moralo pobegniti pred boji. In seveda, tu je še drugo dejstvo. Isti Eh, ekstremistov so ohranili 2076 eh, eh, deklic aprila lani, večina jih je še vedno pogrešanih. Slišimo, da so jih veliko prodali kot sužne in jih presilili, da so sprejele islam. Eh, dve deklici sta pa je ušli in prišli nazaj k družinama. Povedali sta, da sta bili v eh, Kamerunu, v taborišču in posiljeni vsak dan. To je barbarsko. Eh, to krizo bo težko rešiti. Nobenih hitrih in enostavnih rešitev za to ni. Edino, kar vemo, je, da Evropska unija ali Zahod Eh, ne bosta kaj dosti bolj eh, uspešna v Nigeriji, kot smo bili v Bližnjem vzhodu in v Severi Afriki. Države članice morajo spodbujati večjo regionalno sodelovanje in pa globalni odziv. To pa je mogoče doseči eh, ne samo preko Združenih narodov, ampak tudi preko Commonwealtha. Predlagam, da bi ta združenje držav, ki imajo isti jezik, isto kulturo, isto zgodovino, tako združenje je dosti bolj primerno za eh, izvajanje vpliva, kot pa EU, ki ima sama dosti problemov samo s sabo. Hvala lepa. Sedaj pa posamični eh, govorci. Eh, Santiago Stela. Najlepša hvala. Evropa eh, ne more ostati pasivna vizavi grozotam, ki jih, jih eh, izvaja Boko Haram v Nigeriji. Eh, te dejavnosti presegajo druge. Mla, eh, mladi so tisti, ki so žrtve, to so mladi ljudje, to so otroci, ki so brez obrambe, uporabljajo deklice za napade. In Nigerija nima sama dovolj zmogljivosti, da bi se soočila z Boko Haramom. Zato potrebuje pomoč mednarodne skupnosti v okviru mandata Združenih narodov in eh, dejanja Boko Harama po celem svetu eh, so eh, povezana tudi z volitvami februarja. Gospa Margini, najlepša hvala, da ste me inovali za vodjo opazovalcev na teh volitvah februarja ekipa, ki bo spremljala te volitve, je že na mesto same, sam bom se jih malo pridružil in ta misija ne bo delala tako, kot je to običajno kajti nemogoče bo eh, opazovalce razporediti po celem ozemlju zaradi eh, varnostnih eh, razlogov. Ampak ta misija kaže, da Evropska unija želi kredibilne in poštene volitve v Nigeriji. Analizirali smo vse oziroma analizirali bomo eh, volitve, analizirali bomo vse, kaj se bo dogajalo na dan volitev, analizirali bomo pa tudi vse, kar se bo dogajalo prej in potem. Predvsem pa moramo eh, izdati eh, eh, poziv, da ne bo prišlo še do večjega nasilja. Gospa Mekenja, za, eh, za dve minuti. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Isti dan, ko. Eh, je Francija bila prizadeta isti dan, ko so jo napadli eh, islamski ekstremisti, so v Nigeriji napadli pripadniki Boko Harama. Ljudje v Afriki umirajo zaradi eh, tega, zaradi ideologije. Eh, vendar pa vse te žrtve zaslužijo isto obravnavo. Ni mrtvico drugega razreda. Moramo biti dosledni v svojem vedenju, moramo imeti dovolj moči, da se soočimo se to, s tem izzivom in moramo pomagati Nigeriji, preden bo prepozno. Ne moremo enostavno, eh, nemočno gledati, kako žrtve padajo. Potrebujemo mednarodno silo, Eh, skupaj z Združenimi narodimi in regionalnimi organizacijami. Potrebujemo tudi dolgoročni strukturni odziv. Eh, boriti proti terorizmu se pomeni izkoreniniti globoke vzroke, ki so pripeljali do terorizma. To pomeni, da se moramo boriti proti nepismenosti, proti neenakosti, proti korupciji. In to pomeni tudi boriti se proti eh, smrti, ki so posledica izkoriščanja naravnih virov. Eh, to pomeni tudi eh, zaščito eh, demokratičnih institucij. Samo, pred, samo nekaj tednov je še do predsedniških volitev in zato moramo otroke eh, spodbujati k temu, da bodo eh, pomagali, da bo njihova država postala eh, center sveta. Eh, te otroke sedaj izkoriščajo za otroke bombe. Trebamo odpreti vrata za mirne proteste proti vsem oblikam kršitve človekovih pravic. Lahko bi rekli tudi eh, I am Africa. Hvala, eh, modro, modr karton za vas ali ga spremeta. Hvala lepa. Prosim, gospod, 30 sekund imate na razpolago. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Kjenge, želim nekaj vprašati po tem govoru o Nigerju. Želim mi pokazati sliko. Kdo je ta gospod? To je londonski imam. In rekel je, da morajo tisti, ki žalijo Mohameda, umreti. Ali ne menite, da bi ga bilo treba takoj aretirati? Če bi Evropa obstajala, bi ga morali aretirati. In tak človek ne bi smel biti imam. Tega dela sploh ne bi smel eh, opravljati. Imate 30 sekund za odgovor. Ja, hvala lepa. To vprašanje ni na meso. Ne smemo eh, združevati oziroma mesati bolnih islamskih pogledov z demokratskimi vrednotami. In to poskušate s svojim vprašanjem. Mi se nikogar ne bojimo in mi lahko odločamo na podlagi svobode govora in na podlagi naših vrednot. In vemo, kaj je treba izrezati kot raki. Hvala lepa, gospod Nart. Hvala lepa, gospa Morgerini. Eh, ta problem je praktičen, ne teoretičen. Lahko govorimo o socialnih reformah v Nigeriji, ampak te bodo zahtevale več let predboje narejene. Ta uh, trenutek pa uh, potrebujemo še dan in pol, da pridemo sploh do uh, uh, bage. Sorry, uh, Vojska v Nigeriji je korumpirana, zato je tudi neočinkovita. Sedaj praktično nimajo sil. Edina država, ki kaj velja, je čat. Edini način, kako se boriti proti kriminalu, je z demokratičnim nasiljem. To bi lahko naredili z evropskimi silami, lahko bi usposabljali eh, lahko bi tudi pomagali varovati eh, meje. Nehajmo z deklaracijami, razmišljajmo o tem, kako vojaško politiko eh, izvajati, vojaško sodelovanje. Hvala lepa, gospa Lambert, za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj govorimo o afriškem največjem gospodarstvu. To je država, ki zagotavlja tudi eh, največ eh, mirovnih sil v Afriki. In Vemo, da obstaja neenakost med ljudmi, eh, korupcija, vemo, da veliko denarja ne pride do tistih, ki ga rabijo, vemo, da je veliko revščine, neenakosti, veliko otrok ne hodi v šole in vemo, eh, da prihaja do napadov na šole, zlasti na eh, šole, kjer so deklice. In to je še toliko bolj grozno. Veliko kritike smo slišali o odzivu. Eh, Eh, predsednika. Veliko ko, eh, je bilo rečeno v Parizu, nič eh, ni bilo rečeno v Belgiji. Kakorkoli že upali bi, da bi vlada Nigerije tudi eh, stopila po konci, da bi eh, resno jemala ta problem. Veliko ljudi ne bo moglo voliti eh, 14. februarja. Zato, ker so razseljeni, ker so begunci. Zato res eh, moramo zagotoviti mednarodno podporo, da se ta situacija spremeni. Hvala lepa. E, gospa Lambert, kar ostanite ali sprejmete modr karton od gospoda Kave. 30 sekund imate. Hvala lepa, kolegica, da ste sprejeli e, modr karton. Ali se strinjate z mano, e, da je nigerijska ustava v preteklosti predvide, predvidevala Eh, rotacijo med eh, predsedniki juga in severa. Sedaj tega ni več s predsednikom Jonathanom. In ali me podpirajo, da bi morali ponovno eh, to rotacijsko predsedstvo uvesti. No, mislim, da je to problem, ki ga mora reševati sama Nigerija. Predsednik Jonathan je rekel, da je bil izvoljen samo enkrat na to, ampak jaz bi rada videla dosti bolj demokratičen proces bolj demokratične eh, volitve. Vesela sem, da imamo opazovalce, da bodo videli, da so ljudje dejansko dali glasovnice in da te glasovnice potem tudi nekaj pomenijo. Kdorkoli bo predsednik, ali bo to Kari, ali bo Goodluck eh, Jonathan ali kdorkoli drug, upamo, da bodo res eh, se soočili s tem problemom in da se ne bodo več delali, da ga ni. Hvala lepa, gospa Lambert. Gospa Valenciano, eno minuto, prosim. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Deklica, ki je bila stara manj kot deset let, eh, dekli, je raznesla bomba na trgu v Boni. Ne moremo govoriti samo o Parizu in ne omenjati Nigerije kaj se dogaja v Nigeriji, kaj Nigerija potrebuje, da eh, se eh, uspešno sooči se to norostjo Boko Harama. Ali imamo kakšne možnosti, da pomagamo Nigeriji? Kaj ti tam ubijajo deklice, ubijajo, eh, ubijajo ženske. Za njih je trg mesto nasilja. To je v bistvu simbol tega morilskega sistema in simbol tega, kar oni želijo storiti eh, civilnemu prebivalstvu. Potrebujemo politične eh, informacije, eh, potrebujemo politično inteligenco in Evropska unija mora biti prisotna pri iskanju pozitivne rešitve, kajti to je država, ki je najbolj eh, obljudena v Afriki, gospa Mici. Hvala lepa. Gospa predsednica pozabljen masakr. Tako so mediji opisali poboj več kot 2000 eh, eh, ljudi v Nigeriji, v Bagi. To je napak, ki ga je izvedel Boko Haram. Kako pa lahko pozabimo tudi na tiste deklice, ki so jih ograbili eh, v šoli, Eh, kako lahko pozabimo, da nekatere niso mogle dovolj hitro teči, da bi lahko ušle smrti. V Pakistanu pa eh, talibani tudi napadajo otroke v šoli in eh, Charlie Hebdo in ta strategija pa je pripeljala terorizem v srce Evrope. Zakaj je Evropa tako dolgo eh, ignorirala teroristične organizacije, kot je Boko Haram? Koliko življenj pa moramo še izgubiti, predno se bomo zavedli, da je terorizem tako zlo? Ti zadnji napadi so nas opozorili. Evropa mora biti tista, ki bo reagirala in ki bo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 Eh, nismo mogli ali nismo želeli ustaviti tega nasilja Boko Harama. Sedaj so začeli uporabljati otroke kot bombe. Boj proti Boko Haramu ni nekaj, eh, kar bi bilo eh, lahko narejeno lepo. Kajti ta napad ni tak, kot je bil napad v Parizu. Tu gre za boj proti organiziranemu kriminalu tudi. Zato potrebujemo tako obrambno in varnostno politiko, ki bo temeljila na kolektivni odgovornosti. Na ta način bomo lahko pomagali Nigeriji in partnerskim državam, da izkorenijo Boko Haram. Boko eh, Haram je, je eh, nekaj, s čemer se mora ukvarjati tudi varnosti svet. In eh, sosedske države morajo pomagati. Eh, tudi eh, morajo biti vključene v pomoč eh, Nigeriji. Kaj ti tu gre za mir in varnost po svetu? Gospa Gomez, ali sprejemate modr karton gospoda Efriča? 30 sekund. Zelo strastno govorite o tem, kako se je treba boriti proti tej eh, Eh, zli organizaciji in strinjam se z vami, ampak to, kar mene skrbi, je naslednjo. Veliko govorimo o tem, če govorimo o projeciranju EU v ta scenarij, potem obstaja nevarnost, da bo nek eh, eh, nasprotni, da se bo zgodil nek nasprotni udarec. In ali, eh, kak, ali ne potrebujemo nekih pametnih pravil, ki bi to lahko preprečile. Ali, odgovor, ali veste, da veliko ljudi, ki iz Libije prihajalo v Evropo, prihajajo v bistvu iz Nigerije, želijo pobegniti pred temi fenomeni. To, kar sem hotela povedati, je, da je to vse povezano. In če mislimo, da se lahko skrijemo, da se lahko zaščitimo v tej trdnjavi Evropi, potem mislim, da moramo priznati, da se moramo boriti za isto teroristično hidro. E, in če ne bomo tega spoznali, e, bomo propadli. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa e, Džufrida za minuto. Hvala. Predstojujoča 2009 je Boko Haram napovedal ustanovitev islamskega alifata v Nigeriji danes je 70 odstotkov ozemlja v njihovih rokah. Imeli bomo volitve, ampak več kot milijon in pol razseljenih imamo, ki ne bodo mogli valovati. In igra se še ni končala. Nigerijska vlada in vojska ne morete storiti nič, prosita mednarodno skupnost za pomoč, odgovorov pa ni. Lani je bilo biti 10 tisoč ljudi, Amnesty International je napovedal pomoč na dan demonstracije v Parizu, smo videli, da je prišlo do drugih napadov in tu so se uporabila tudi različna orožja. In na kaj čakamo, kaj moramo še videti? Sedaj vidimo, da se lahko Boko Haram spusti po poti popolnega nadzora. In tu imamo tudi meje s Čadom in Kameronom. Evropa ne sme pustiti Nigerije v brobu. In ne smemo pisati le že svi šali. Hvala, kolegica. Gospa Gardija Zabal Rubi Alminuta, hvala lepa predsedujoča. Najprej bi rekla, da obsojam kakršenkoli napad in teroristične napade in solidarna sem žrtvami in prizadetimi državami. Danes govorimo o Boko Haramo. Imeli smo napade v Parizu, večkrat na različnih krajih smo obžalovali rabo nasilja, zato da bi zagovarjali različna vprašanja. Videli smo, da imamo tri zla na svetu. Najprej imamo nacionalizem, potem imamo rasizem in tretje zlo je fundamentalizem verstev. Ampak tu imamo skupni imenovalec in sicer gre tu za nekaj nespametnega, zelo agresivno je to in Boko Haram je ena izmed takšnih skupin. Izrabljajo takšne pojme in škodujejo demokraciji, svobodi in človekovim pravicam. Mislim, da lahko preprečimo nove napade Boko Harama, novo oblikovanje novih islamističnih skupin. Seveda potrebujemo skupno strategijo, da bi se borili. Potrebujemo strategijo in izobraževanje. Samo z izobraževanjem bomo storili kaj zoprte napadalce in nasilneže. Hvala, modri karton imate. Ali sprejemate ta modri karton, gospa Gardija Zabal? Ja, to sprejema. Prosim, gospod Kava. Hvala, kolegica, ker ste sprejeli modri karton. Govorite o tem, da smo to mi, ali ne bi bilo bolje imeti regionalne rešitve zaradi te strategije Zahodnje Afrike. Mogoče bi bilo bolje če bi to prepustili Commonwealthu in Afriški uniji, namesto da bi pustili našim nasprotnikom, da izrabijo to priložnost za še en napad Zahoda. Gospa Kartija Zabal, ja hvala predsedujoča, ja mislim, da lahko pomagamo seveda Evropski uniji. To je ena izmed naših vrednot, da zagovarjamo demokracijo tam, kjer je to treba in da pomagamo našim regijam, ki so naše partnerice. Mislim, da ne smemo gledati drugam Evropski uniji in ne smemo pustiti Nigerije ob strani, da bo sama, da se sama bori proti terorizmu. Mislim, da mora Evropska unija biti tam, ker mora biti. Hvala. Sedaj pa postopek HDI. Kolega. Thank you. Hvala. Tudi jaz sem bil prejšnji teden na velikem shodu v Parizu, tudi jaz sem Charlie in obsojam kakršnokoli obliko nasilja. Evropa mora biti enotna zopr terorizem. Ampak nisem samo Charlie, sem tudi baga. Sem baga zato, ker imamo tudi boj proti genocidu. V Nigeriji smo imeli na tisoče žrtev, Boko Haram nadzoruje že 70 odstotkov Nigerije. Preganjajo vse, ki so proti islamskemu džihadizmu. Seveda ne smemo gledati stran, sicer bomo tudi mi krivi. Nigerijsko prebivalstvo nas potrebuje. Evropa je dobila Nobelovo nagrado za mir in ne smemo gledati stran, ko vidimo to naselje tako da moramo prekin to prilivanje krvi. Hvala, kolega. Ja, obsojamo napade in poboj v Nigeriji, ta verski fanatizem vodi Boko Haram v ta ekstremna dejanja. Vidimo džihadiste, ki ustvarja nove islamske kalifate od Guze pa do vse do Kameruna. Severna Nigerija je tudi prežeta s temi priseljenci, ki gredo iz Nigerije proti Evropi, najprej pridajo v Grčijo, na tisoče jih gre tudi v Turčijo. Gospa Mogherini, pri nas je na tisoče beguncev nezagonitih priseljencev, ki prihajajo v Evropo in zlasti v Grčijo na mesto, da bi prekinili te tokove, vidimo, da Turčija ne le pomaga tam, ampak tudi zavrača izvajanje vseh sporazumov o ponovnem sprejemu. Prav tako se Turčija ni zoprstavila sirskemu kalifatu. Kolega za minuto, hvala. Za Nigerijo bi, moral biti, bi moralo biti letošnje leto, leto političnih bojov, glede na to, da imajo volitve februarja, ampak sedaj vidimo, da uporabljajo mačete, toliko bo tistih, ki ne bodo glasovali, ne ker se bodo vzražali, ampak ker ne bodo več živi. Tako da so ob cesti v luknjah ležijo mrtvi. Potem imamo tudi trgovino z orožjem. To prihaja preko Čade in Nigera v Liberijo in Libijo. Pred nekaj dnevi smo videli na milijone tistih, ki so bili na shodu v Parizu in ta shod bi morali imeti tudi za mrtve v Nigeriji. Toliko je tudi mrtvih in toliko je grobav v sredozemlju. In ne gre le za mrtve iz Charlie Hebdo, ampak gre za druge. Že svi Charlie, že svi Ahmed, že svi Nigerija, toliko drugih sem, nisem pa hinavec. Gospod Venta, minuta. pani predsednica gospa visoka predstavnica situacija v nigeriji postaja vedno bolj dramatična. v zadnjih dneh smo videli več kot dva tisoč tistih ki so izgubili življenje v bojih proti militantom boko haram. V zadnjih dneh smo videli več kot 2000 tistih, ki so izgubili življenje v tej državi, zato se mora Evropska unija odzvati. Imeli bomo predsedniške parlamentarne volitve v tej državi. Prebivalci te države bi se morali opreti še bolj nasilnim napadom. Vemo, kaj se je zgodilo v mestu Baga. Islamisti so popolnoma uničili to mesto. Lahko govorimo celo o državljanski vojni v Nigeriji. Tisti, ki živijo v Bagi, pišejo na Twitterju, kako smo lahko varni, če pa naši vodje obsojajo pariške napade, ne govorijo pa o dogodkih naši lastni državi, ne govorijo o vseh teh žrtvah, kaj, kaj moje življenje nič ne šteje. Evropska unija se mora seveda odzvati. Te države potrebujejo zdravstvene službe in druge službe. Jurek, minuta. Hvala, gospa predsednica, gospa Mogherini. Ko govorimo o tej tragediji, so s tem seveda povezani tudi kristijani. Predsednik Šulc je seveda izrazil sočutje glede teh 2000 žrtev v Bagi, ampak tu vidimo različne tipologije diskriminacije, ki nas ogrožajo danes. Na tem seznamu pa ni sovraštva proti kristijanom. Ne smemo molčati tudi glede tega sovraštva. Kajti, če molčimo, potem je to znak, da smo proti kristjanom, gospa predsednica. Ne smete molčati. Gospa Mogherini, dala vam bom besedo, da boste zaključili to razpravo. Ja, hvala lepa. Popolnoma se strinjam, sem tam in hvala za to priložnost kajti v nedeljo, ko smo bili na shodu v Parizu, sem se strinjala številnimi tu. Mislila sem, da to ni le hinavsko, ampak je to tudi kontraproduktivno. Če ne rečemo, ne storimo nič glede tega, kar se je zgodilo. Kar nekaj kilometrov od Pariza, ampak pravzaprav je to zelo blizu Parizov, kajti številni so to rekli, skoraj da vsi oba dogodka sta si tako podobna in veliko drugih dogodkov, ki se opadejo, tako da si ne moramo domišljati, da bomo rešili ene težave brez reševanja druge. No, vem, da ne moramo rešiti vseh težav na svetu z izjavami in reči moram, da se negativno odzovem, ko mi pravijo, naj se odzovem z izjavami na vse, ampak v nekaterih primerjih so izjave simbolične. In na ta dan je bila to moja izjava in to je morala biti moja izjava, ne izjava tiskovnih predstavnikov, kajti treba je govoriti, treba je delovati z isto krepostjo in poenoteno, bodi si v Parizu, bodi si v Nigeriji. Istočasno pa se močno strinjam s tem, kar ste rekli številni. In sicer, da moramo delovati na različnih ravneh. To je seveda prva reakcija. Najprej gre za varnost ljudi. Nigeri. Gre bolj za pravice, bolj kot za varnost. Gre za pravice ljudi, začenši z deklicami v Nigeriji. Prav tako gre za ustvarjanje okolja, tako da bo manj verjetno ali možno, da bi prišlo do takšnih pojavov za Nigerice, za sosedne države, tam, da imajo pravo prihodnost in sedanjost v svojih državah, v svojih življenjih. Verjamem, da je to nekaj, kar moramo storiti, to sem že rekla na začetku to, kar že počnemo, bodi si na področju varnosti ali na področju humanitarnih zadev, na področju razvoja. Pozdravljam vaše vabilo, da bi storili več. Prav gotovo se bomo vrnili z dodatnim delom, verjetno bodo na tem delali zunani ministri, bolj kot pa kdo drug, zlasti, če govorimo o varnostnih vidikih. Ampak naj poudarim nekaj, kar ste omenjali številni potrebo potem, da to moramo urediti v okviru, ki ni le EU okvir. Tesno moramo sodelovati s celotno regijo, z Afriško unijo, z OZN-om, seveda moramo delati na usklajen način. Rada bi se zahvalila gospodu Fizisakselu za zelo pomembno ulogo pri vodanju volilne misije v prihodnih dneh in tednih. Naj izkoristim to priložnost in tudi rečem, koliko cenim ne le parlamentarno diplomacijo, ampak tudi delo, ki ga opravljamo preko opazovalnih misij pri volitvah. Mislim, da je to ključni del naše diplomacije, zunanje politike, prav zaradi profesionalnosti dela, ker ste številni temu posvečeni, temu namenjate čas, energijo, vas trud. Naj se vam zahvalim za vse to. Zahvalila se bom tudi osebno vsem vam za podobne stvari, pa tudi za drugo, kot veste, je to ključna naloga. Sveda se veselim vašega poročila o tem. Hvala lepa. Merci, Hvala, visoka.